komisije glede priprav na posebno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov o drogah. V parlamentu zopet pozdravljam gospod madam Ženis Plešat. Izvolite. Hvala lepa, vesela sem, da sem spet tukaj. Gospa predsedojoča, komisarka, poslanci poslanke, leto 2016 je ključno za to, da bo mednarodna skupnost lahko pregledala dosežke na področju sistema boja proti drogam. Prav tako je to čas, ko se bomo lahko odzvali na eh, svetovni problem z drogami. Kot izid tega naj bi UNGAS eh, sprejel kratek kompromisen dokument, ki bo vseboval konkretna eh, priporočila. OZN podpira tak pristop. Prav tako tak pristop podpira Evropska unija. Mi poudarjamo tri osnovne konvencije na tem področju. Uh, uh, splošno deklaracija o človekovih pravicah naj bi ostala osnova za boj proti svetovnemu problemu drog. Pomembno je, da v konvencijah uh, zagotovimo ustrezno fleksibilnost, ki bo omogočila različne pristope, ki bodo skladne tudi z nacionalnimi pristopi in ki bodo omogočale regionalne posebnosti. Uh, Pomembno je tukaj tudi, da se spoštujejo človekove pravice, eh, podpiramo ukrepe za odpravo smrtne kazni, prav tako eh, podpiramo eh, to, da se zagotovi kakovost življenja, pravna država, da se skratka spoštujejo osnovne človekove pravice. Ravnati moramo tudi tako, da bomo zmanjševali kriminal povezan z drogami. Prav tako se zauzemamo za odpravo smrtne kazni po vsem svetu. Politike na področju drog morajo biti uravnotežene, temeljiti morajo na dokazih, prav tako moramo doseči ustrezno uh, uravnoteženost ukrepov, ki delujejo na področju popraševanja in pa ponudbe. Pomembno je, da zagotovimo ustrezne znanstvene osnove, prav tako pa, da zagotovimo ustrezno spremljanje. Mednarodne konvencije zahtevajo uravnotežen pristop. V različnih državah eh, se trenutno predvsem ukvarjajo z preprečevanjem in pa pregonom uporabe drog, ne pa tudi eh, za področje eh, zdravstvene oskrbe, prav tako pa tudi fleksibilnih ukrepov. Zagotoviti je treba, po našem mnenju, tudi ukrepe za zmanjšanje povezane škode. Tukaj ne govorimo samo o ukrepih za preprečevanje HIV-a in AIDS-a, temveč eh, so pomembni tudi ukrepi na drugih zdravstvenih področjih. Pomembno je zagotoviti tudi boljšo javne zdravje, promocijo alternativnih eh, načinov razvoja. Treba je zagotoviti tudi, da se soočamo z temeljnimi vzroki. Pomembna je pri tem tudi vloga civilne družbe in pa znanstvenih skupnosti. Evropska unija se zauzema za to, da se prizna pomembna vloga civilne družbe. Vse to je vključeno v skupnih stališčih Evropske unije kot priprava na UNGAS. V teh stališčih Eh, so zapisani skupni pristopi, ki jih bomo zagovarjali tudi na tem posebnem zasedanju. V njih so mnogi elementi, ki so za nas pomembni, tudi v materialu Ungasa so eh, za nas pomembni elementi, eh, ni pa še dovolj poudarjeno zmanjševanje tveganja in pa škodljivih posledic uporabe drog ter nekateri drugi elementi. Hvala lepa. Hvala lepa, komisija, gospa Melstrom. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Eh, spoštovana ministrica, gospe in gospodje, komisija verjame, da ima Evropska unija izjemno pomembno vlogo pri tem, da bo na posebnem zasedanju Generalne skupščine OZN o drogah eh, zagovarjala res močen, trden pristop. Evropska unija je lani novembra sprejela dokument s skupnimi stališči za UNGAS. Tam bomo govorili enotno. Komisija se strinja z svetom glede osnovnih eh, pristopov. Naša stališča, skupna stališča bomo zagovarjali tudi na Angasu. Komisar Angopolus nas bo zastopal na Angasu eh, in eh, zagotavljal bo tudi to, oziroma zagovarjal bo tudi to, da bo politika glede drog temeljila na ustreznih dokazih, da bo dovolj fleksibilna, da se bo zagovarjal uh, pristop zmanjševanja uh, škode. Slišali smo že nekaj pomembnih elementov naših skupnih stališč in pa prioritet. Prvo, najpomembnejše področje je spoštovanje človekovih pravic, zagovarjanje odprave smrtne kazni za prestopke povezane z drogami. Uh, V zvezi s tem bomo organizirali tudi stranske dogodke na tem posebnem zasedanju, posebne delovne um, skupine, ki bodo govorile ravno o načinih za odpravo smrtne kazni. Govorili bomo tudi o um, uh, ustrezni kazenski politiki na področju drog, ki bo proporcionalna, pa tudi o politiki, ki se bo osredotočala na javno zdravje. Zagovarjali bomo ukrepe zmanjšanja uporabe, potem zmanjšanja eh, škode, rehabilitaciji, zdravljenju in pa socialni integraciji. Veliko imamo na tem povedati, saj imamo glede tega bogate izkušnje. Kar se tiče mm, zmanjšanja povpraševanja in pa ponudbe. Pri tem je pomembno mednarodno sodelovanje. Uh, pomembno je, da se osredotočimo na najpomembnejše elemente uh, verige oskrbe z drogami. Ostali bomo tudi aktivni v mednarodnih organizacijah uh, Europol ima pri tem izjemno pomembno vlogo, saj eh, zagotavlja celo vrsto izvrstnih strokovnjakov, kot tudi informacije in pa najboljšo prakso. Osredotočali se bomo tudi na trgovino z drogami po internetu, kot tudi na nove psihoaktivne snovi. Zagovarjali bomo tudi pristop, ki temelji na dokazih. Pri tem imamo svojo pomembno agencijo e MCDDA, to je Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, ki ima sedež v Lizboni. Pomembno je tudi to, da si želimo po meri ukrojene ukrepe namenjene otrokom in pa drugim ranljivim skupinam. Poudarjali bomo večjo vlogo civilne družbe tako pri definiciji kot tudi pri izvajanju politik. Mi imamo eh, strokovno skupino 45 eh, članov, ki zastopajo civilno družbo. Spoštovani poslanci, veselim se, da bom lahko poslušala vaše prispevke, vaša mnenja, ki jih bomo v čim večji meri upoštevali pri pripravah na posebno zasedanje. Hvala lepa. Zdaj pa odpiram razpravo. Najprej predstavniki političnih skupin, gospod Boni. Ungarsko. Konferenca Ungas bo možnost za to, da bomo promovirali evropski pristop, ko gre za vprašanje drog. Govorili bomo o zmanjševanju popraševanja in ponudbe, prav tako pa bomo lahko tudi bolje predstavili evropski pristop. Naš pristop je edinstven, saj nam je uspelo koordinirati 28 držav članic njihove različne politike. Eh, predstavili bomo lahko koordinacijo različnih ukrepov. Gre za model, v katerem ima naša agencija e MCDDA izjemno pomembno vlogo. Izvaja različne ocene tveganj in eh, te izkušnje bomo lahko predstavili eh, tudi drugim. Zelo pomembno je, da se Evropa skupaj zauzame za odpravo smrtne kazni na področju um, drog. Pomembno je tudi, da ne stigmatiziramo in kriminaliziramo uporabnik eh, drog temveč da se osredotočamo na ozaveščanje o nevarnosti drog. Pomembno je, da integrirani pristop razvijamo še naprej in da zagotovimo sodelovanje različnih sektorjev, od zdravstvenega, policijskega do civilne družbe. Pomembno je, da zagotovimo ustrezno pozornost eh, zdravljenju, rehabilitaciji in da se borimo proti organiziranemu kriminalu. Prilagoditi se moramo tudi novim načinom distribucije drog. Pomemben pri tem je internet in to ni pomembno spoznanje samo za policijske sile, temveč tudi za civilno družbo. Zavedati se moramo fenomena novih psihoaktivnih snovi, ki so izjemno nevarne. Vzpostaviti moramo sistem zgodnega opozarjanja, v okviru katerega bomo lahko res hitro reagirali na nove snovi. Pri tem je treba okrepiti vlogo centra MCDDA. Najlepša hvala, gospod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 Strinjam se z vidiki, ki ste jih omenili, imam pa vprašanje v zvezi z eno zadevo. Zanima me, v kakšni meri lahko po vašem mnenju usklajena politika eh, dejansko obstaja kot neka možnost. Na mačarskem je okužba s hepatitisom C 50 odstotkov v porastu za 50 odstotkov, zato ker je vlada prenehala z določenimi programi, kar pomeni, da obstajajo velike razlike med državami članicami. Gospod Boni? Najlepša hvala. Mislim, da je pomembno razumeti, da so pristojnosti na področju zdravstva v rokah držav članic. Na evropski ravni lahko naredimo veliko pri koordinaciji, pri usklajevanju določenih dejavnosti, ampak mislim, da moramo zagoditi ustrezno ravnovesje. Spodbujanje sodelovanja je uh, ključnega pomena. Po drugi strani pa moramo vedeti, da bodo različne države članice na različne načine izvajale različne politike. Najlepša hvala, gospa Šlajn, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča v letnem poročilu iz leta 2014. Generalni direktorat za boj proti mafiji govori o uh, popolnem neuspehu represivnih dejavnosti uh, pri boju proti mehkim drogam, naprimer proti kanabisu. Zanima me, če bi bilo morda bolje, da bi dekriminalizirali to področje. Eh, upoštevati bi morali pozitivne posledice takšne odločitve. Zmanjšali bi eh, breme za pravosodje, imeli bi več sredstev za boj proti drugim oblikam kriminala, na ta način bi udarili tudi po mafiji. Eh, to je jasno sporočilo za tiste v prvi bojni liniji, ki izvajajo zakonodajo. To je razprava, ki je zelo aktualna, glede na pozitivne izkušnje v državah, kakršna je naprimer Urugvaj in pa Združene države Amerike. To je treba upoštevati, še posebej glede na to, eh, o čem bo razpravljal Ungas. Mislim, da na ta način lahko ponovno analiziramo globalno politiko na področju drog, osredotočimo se lahko na ljudi, njihovo zdravje, njihove pravice. Spremenimo lahko to politiko. Represivna politika ni uspela zmanjšati uh, trga uh, drog. Zgolj stigmatizirala je tiste, ki droge uporabljajo in uh, kriminalne združbe zaslužijo danes še več, kot so zaslužile včasih. Eh, naliti si moramo čistega vina in povedati, kako stvari stojijo. Hvala. Naslednji je gospod Jurek za eno minuto. Najlepša hvala. Javno zdravje je ena od temeljnih pravic, ki jih zagotavljajo vse države. Nobena vlada nima pravice da uh, se ne bori proti takšnim stvarem, ki škodijo zdravju ljudi. Vsi tisti, uh, ki se ukvarjajo s takšnimi kriminalnimi uh, aktivnostmi, bi morali biti preganjeni. Prepovedati je treba smrtno kazen za zločine v zvezi uh, z drogami, to smo slišali, kaj pa naprimer, če bi prepovedali uporabo vojakov pri boju uh, proti drogam, kaj pa, če bi poskrbeli za kakšne druge ukrepe. Braniti moramo ljudi, ne pa da uh, Eh, in preprečujemo, da se borijo proti grozotam, ki vplivajo na naše eh, narode. Gospod Stehovski za eno minuto. Panové, téma drog považuji v současné době za stejně aktuální jako například. Spoštovani, tema drog je izjemno aktualna, tako kot tema migracij. Vendarle pa imam občutek, da so droge zapostavljene v naših razpravah. V zadnjih letih je prišlo do novih trendov, na katere mora mednarodna skupnost reagirati, če želi preprečiti nadaljno eh, širjenje drog. Če pogledamo statistične podatke, vidimo, da prihaja do vedno novih oblik droga. Leta 2014 je bilo prijavljenih več kot 100 novih uh, psihoaktivnih snovi. Uh, Poleg tega raste tudi število kaznjivih dejanj povezanih z drog. Izjemno se je razširila internetna trgovina z drogami in drugimi snovmi. Na internetu so uh, temu izpostavljeni tudi otroci in mladostniki. Uh, poleg evropskih moramo poiskati tudi globalne rešitve in se obnašati preventivno. Gospod Kirko za minuto in pol. Hvala lepa. Na zadnjem zasedanju UNGAS-a je bilo prvič eh, sklenjeno, da se bodo spodbojali tudi preventivni preprečevalni ukrepi, ampak v resnici to ni tako. Danes je 80 odstotkov sredstev na področju drog namenjenih delovanju policije in drugih organov pregona. Iluzija je, da bi lahko hitro zadeve spremenili. Na evropski ravni moramo ponuditi različne oblike zdravljenja, ponuditi moramo pa tudi alternativne oblike kaznovanja, torej ne samo to, da so ljudje v zaporih. Treba je zagotoviti tudi uporabniške centre, kjer bo lahko prišlo do večje varnosti pri uporabi, seveda ne bi bili taki centri eh, pod nadzorom, eh, je pa s tem mogoče zmanjšati škodo. Hvala lepa. Hvala. Na zadnje še gospod Polčak za eno minuto. Predsedkinja za udelanje slova. Ja, soglasim se s svojimi predrečniki, pokud. Hvala lepa. Strinjam se s predhodnim govornikom, ko gre za vlogo preprečevanja in pa ne izključevanja tistih, ki so uporabniki drog. Prav tako podpiram organizacije, ki skrbijo za vključevanje takšnih ljudi v običajno življenje. Kar se tiče kazenskega prava, tukaj bi radi poudarili, da imamo veliko težav, z drugimi novimi drogami in snovmi, ki so zdaj eh, na voljo, tudi v evropskem prostoru. Lani je bilo takih snovi več kot 23 ton in eh, te snovi je treba jasno opredeliti in opisati tudi v kazenski zakonodaji. Opisati in določiti pa je treba tudi naš pristop eh, do njih. Kakšno vlogo bo imela Evropska unija na posebnem zasedanju in eh, kakšna stališča bo uh, zagovarjala, ko gre za nove snovi? Najlepša hvala, sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče, najprej gospod Kaputo. Najlepša hvala. Pogosto pozabljamo na določene stvari pri eh, boju proti drogam. Ne gre za represivne ukrepe, gre za okoljske učinke gre za milijone hektarjev gozdov, ki so bili uničeni v boju proti kokainu. V skladu eh, s poročilom Open Society je okoljski učinek mednarodnega boja proti drogam eh, vedno večji v številnih delih sveta, večji kot pa eh, socialne in ekonomske posledice. Učinek represivnih ukrepov je torej velik. S tem so veliko pridobili preprodajalci. Naslednji Ungas bi moral upoštevati uh, to, ta novi vidik, ki so ga izpostavili številne neodvisne uh, nevladne organizacije. Boriti se moramo proti posledicam boja proti drugam. Upoštevati moramo vse različne ukrepe, ne zgolj represivnih ukrepov. You, uh, Mr... Najlepša hvala, gospod Marijas. Evkaj, što je grija provedre? hvala lepa gospa predsedujoča v tem trenutku marsikje po svetu vlada kriza v gospodarstvu soočamo se z begunsko krizo naše Naša zavezništva so na preizkušnji, ne samo v Evropi, ampak tudi v Latinski Ameriki. Tam se je trgovina z drogami še uh, okrepila in eh, na, na, posebnem, na tem posebnem zasedanju Z1 bi lahko sedaj poskrbeli za mednarodno sodelovanje pri trgovini z drogami, kakor tudi pri delovanju eh, drog. Nična toleranca do tistih, ki trgujejo z drogami. Uh, Boriti se treba tudi proti prodaji na internetu, eh, osveščati je treba mlade, poleg tega pa potrebujemo postopke za to, da bomo lahko nekdanje odvisnike spet vključili v družbo. Najlepša hvala, zadnji je gospod Jakovčič. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dobro je, da Evropska unija z 28 glasovi prihaja na to posebno zasedanje generalne skupščine o e, drogah. Naše evropske izkušnje, naše vrednote e, kažejo, da je treba sodelovati s civilno družbo, govoriti treba o preventivi, govoriti treba o vključevanju tistih, ki eh, so zlorabljali droge, govoriti treba o zdravstvu, o izobraževanju, o kampanjah eh, v številnih državah, regijah in eh, krajih smo takšne ukrepe že sprejemali, zato te izkušnje lahko veliko pripomorejo k razvoju tega področja eh, v celotnem svetu. Te izkušnje ima tudi Europol, ampak sam sem pri eh, teh zadevah vedno za sodelovanje civilno družbo, eh, za javno zdravstvo, ne pa toliko represivnih ukrepov. Najlepša hvala, sedaj pa vi, gospa komisarka. Much, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ta razprava je eh, izjemno široka. Čaka nas torej eh, seja spomladi v New Yorku. Večina točk, ki ste jih izpostavili, je umeščenih na dnevni red. Govorili bomo o tihotapljenju, o uh, spletnih vedikih in uh, mislim, da bo govora tudi o novih substancah. M, uh, CDDA v, odkrije po eno novo uh, snov vsak teden na to dekriminalizacija, različne države so obrale različne poti, tako da ta tema sama ni na dnevnem redu, bomo pa prisluhnili različnim izkušnjam iz teh držav. Tako da bomo lahko uh, več izvedeli o rezultatih in o potencijalnih učinkih, čeprav je uh, precej zgodaj uh, analizirati učinke vsaj v teh državah, ki ste jih omenili. Zagotovili bomo, da Evropski parlament sodeluje tako pri pripravah, kot tudi pri nadaljem delu. Komisar Avramopoulos bo zastopal Evropsko unijo in prisluhnili smo vašemu sporočilu. Naredili bomo vse za to, da bo Evropska unija konstruktivno in aktivno sodelovala pri seji Ungasa upamo, da bomo lahko pripomogli k iskanju eh, rešitev za ta grozni izziv. Pri tem bomo eh, pripomogli tudi k razvoju akcijskega načrta za boj proti drogam, ki eh, naj bi svet, na svet privekal leta 2019. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kot je dejala gospa komisarka je večina tem, ki ste jih izpostavili, že na njenem redu. Res je, potrudili se bomo v najboljših močeh za to, da bo Ungas obral pot, eh, po kateri Evropska unija stopa že več let. Pomembno je, da pristopimo k drogam na področju eh, na podlagi zdravja in človekovih pravic. Govora bo tudi o odpravi smrtne kazni za zločine povezane eh, z drogami. Izvajanje smrtne kazni ni sorazmerno in ni učinkovito na tem področju ravno zato bomo poskušali eh, v dokumente unesti jasne, jasna eh, besedila, jasne obeseditve v zvezi s tem. Zaščititi moramo eh, zdravje naših državljanov. Hvala za zanimivo razpravo. Najlepša hvala tudi vam in veliko sreče vam želim. Razprava je s tem končana. Sedaj